Pozdravljamo komisarko za promet, Violeto Bulc. Namreč eh, na dnevnem redu je sedaj izjava Evropske komisije o prihodnem letalskem svežnju. Seveda bom besedo pri priči dali gospej komisarki, potem pa nadaljujemo z razpravo. Izvolite. President, Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, naj takoj na začetku povem, da sem zelo vesela, da lahko danes razpravljamo o prihodnjem letalskem svežnju za Evropo. Pozdravljam eh, interes, ki ste ga pokazali za to temo z zadovoljstvom ugotavljam, da so naša stališča v številnih primerjih usklajena. Kakor veste, je letalstvo pomembno za zaposlovanje, za trgovino, za mobilnost in zato potrebujemo močen in. Eh, konkurenčen letalski sektor. Na ta način bomo lahko izpolnili glavne prednostne naloge Evropske komisije. Evropska unija mora ohraniti vodilno vlogo. To je v interesu njenih državljanov in podjetij. Komisija pozdravlja podporo, ki ste jo uh, Eh, izrazili v vaši resoluciji in eh, pozdravljamo to, da ste podarili, da letalska industrija lahko prispeva k rasti, zaposlovanju, eh, k inovacijam, raziskavi in da je to predpogoj za konkurenčen in uspešen letalski sektor. Pozdravljamo pozivanje k pripravi dolgoročne strategije za letalski sektor. Komisija zato namerava 2. decembra sprejeti prihodni letalski svežen in to bo pomagalo oblikovati prihodnost eh, evropskega letalskega sektorja na celosten in obš, obsežen način. Kar se tiče specifičnih zahtev, eh, no, eh, naše delo tukaj še poteka, ampak dovolite, da izpostavim naslednje točke. Prvič, v zvezi z globalnimi izgledi. Globalni trg letalskega sektorja se hitro spreminja. Ampak tega se ne smemo zbati, ehm, sodelovati moramo pri oblikovanju tega novega sveta. V tem smislu se strinjam z vami, da je za evropsko letalstvo bistvenega pomena uh, da je dobro opra, opremljeno, samo na ta način bomo lahko konkurirali drugim akterjem na globalnem trgu. Soočeni smo z neizprostno konkurenco iz regij, kot je recimo Azija ali pa Bližnji vzhod. No, jaz sem se ravno danes vrnila iz Bližnjega vzhoda in uh, lahko to zgolj potrdim. Z ambiciozno zunanjo letalsko politiko bo Evropska unija lahko prispevala uh, k sklepanju ključnih letalskih sporazumov z zaključenimi tretjimi eh, državami. Zato potrebujemo regulativni okvir, v katerem bomo lahko obranili evropske standarde in vrednote, eh, zagotovili bomo načelo zajemnosti in pa preprečili izkrivljanje. Eh, pozdravljam vaš predlog, da sprememo ukrepe, s katerimi bomo preprečili izkrivljanja na mednarodnem letalskem sektorju. Um, potem uh, drugič, notranji trg. Z vidika notranjega trga opažamo, da se nekatere letalske družbe še vedno spopadajo s problemi, drugim pa gre dobro. Na podoben način so velika mm, letališča dobičkonosna, nekatera manjša letališča pa se, bojo, pa se borijo za preživetje. Mm, torej, mm, finančni uspehi so tukaj mešane narave. Glede na to smo si ogledali Evropo zakonodajno okolje in ugotovili smo, da so tukaj potrebne uh, določene izboljšave, zato da bi sektor postal bolj učinkovit in da bi ponudili nekaj več stabilnosti investitorjem, da bi vlagali v inovacije, v raziskave in da bi zagotovili um, ohranjanje sedanjih varnostnih standardov. Tretjič, EASA. Um, z revizijo uredbe o EASI bomo omogočili EASI, da se sooča z novimi nalogi in da se odziva na potrebe državljanov. Naš glavni cilj bo tukaj uvedba novih mehanizmov za bolj učinkovito, eh, za bolj učinkovit varnostni nadzor in pa za um, sprejemanje pravil, ki bo temeljilo na analizi tveganj in uspehov. Uh, zaviti moram, razviti moramo zakonodajni okvir za brezpilotna letala v Evropi. Ob tem moramo upoštevati analizo tvegan. Čestitam eh, parlamentu za poročilo o brezpilotnih letalih. Eh, če četrta točka, socialna vprašanja. Če želimo zagotoviti vzdržno in trajnostno rast v letalstvu, se moramo ukvarjati tudi z nekaterimi socialnimi ukrepi. Treba je poskrbeti za visoko izobraženo, kvalificirano delovno silo. Istočasno eh, morajo, so se pojavili novi poslovni modeli in oblike dela in eh, zato je bistvenega pomena, eh, da poskrbimo za eh, obsežen socialni dialog. Petič, izboljšave in inovacije. Vesela sem, da ste povdarili, kako pomembno je izvajati uh, enotno evropsko nebo. To je pomembno za modernizacijo upravljanja letalskega prometa, prav tako pa to zagotavlja boljši varnostni nadzor nad eh, eh, letalskim sektorjem, prav tako pa s tem lahko izboljšamo naš vpliv na okolje in lahko znižamo stroške um, v letalskem sektorju pri program, za, cez, za cezarjem imamo sedaj obširen projekt, eh, ki mm, ga podpirajo tudi evropske, evropske pobude za spodbujanje inovativnih letalskih modelov na usklajen način. Eh, strinjamo se z vami, Cezar, je, Cezar je treba začeti izvajati kar se da hitro. In zato se strinjam z vašim nestrinjanjem z zakonodajnimi eh, svež, z zakonodajnim svežnjem, ki je nekako obtičal, ko gre za pravice potnikov, za Single Europe Sky in tako naprej. Tukaj nam bo koristila vaša politična podpora. Naslednja točka okolje. Uh, Ukvarjati se moramo z okoljskim učinkom tega sektora, ki se vedno bolj širi. Treba je najti inovacije, tehnične rešitve, s katerimi bomo znižali oglični odtis letalskega sektorja. V, na zadnji letalski razstavi v Dubaju in pa Parizu sem ugotovila, da eh, nam mora tehnologija služiti. Istočasno pa je Evropska unija eh, vzpostavila močen zakonodajni okvir za zniževanje emisij CO2. In eh, prispevati moramo tudi ključno vlogo pri doseganju globalnih rešitev in zato si bomo kar najbolj prizadevali. Če bomo sodelovali med seboj, bomo imeli močen evropski letalski sektor in eh, z veseljem pričakujem vaše pripombe in stališča o tem. Hvala, gospa komisarka Veleta Bulc. Tako, zdaj začenjamo z izjavami predstavnikov prečnih skupin. Najprej gospod Marinesko, dve minuti v imenu ELS. Izvolite. Prešednite, damna komisar doamnelor și domnilor colegi, cred că nu a spus deja doamna comisar cât de important este acest model. Lepa. Poti gospa komisarka že dejala, gre pri letalskem prometu za način prevoza, ki je izjemnega pomena za razvoj, za rast, za zaposlovanje in težko si predstavljamo, kaj bi se dogajalo brez tega načina prevoza dan danes. Vidimo, kaj se zgodi, ko pride do stavke. No, in zato podpiramo sektor in zato moramo podpirati to panogo na vseh področjih, od letališke infrastrukture do regionalnih letališč, do nove infrastrukture, kaj ti letališča potrebujejo tudi to. No in kar zadeva letalske prevoznike, le tem moramo zagotoviti konkurenčno poslovno okolje, korektno poslovno okolje in zato so nujni globalni dogovori z vsemi najpomembnejšimi regijami v tem svetu, da bodo spoštovale evropske standarde in upam, da vam bo svet poveril tudi mandat za začetek pogajanj z, z, z ljudskimi državami. Potrebujemo prav tako napredek na področju enotnega evropskega neba, In sesar moramo začeti izvajati v novi arhitekturi zračnega prostora, ne v sedanjem ustroju, kajti sicer bomo izgubili veliko denarja, pa tudi časa. Agencija mora razumeti svojo eh, izjemno pomembno vlogo in tudi na mednarodni ravni moramo vsi podpirati IKO. Nič ne more delovati, seveda brez ljudi. In jasno je, da naredimo korak naprej pri tistih dosjejih, ki so v tem trenutku blokirani v svetu. In eh, prosil bi vas tudi, da uporabite to, kar smo mi tu izglasovali v Evropskem parlamentu v okviru novega svežnja. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Ertug, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči kolegice in kolegi, gospa komisarka. Veliko ste omenjali, gospa Bulc. Letalska industrija ima 5,1 milijon zaposlenih, prispeva 65 milijard evrov k eh, bruto proizvodu in zato je ta sektor zelo pomemben. Vendar pojavljajo se težave, težave na ravni mednarodne konkurenčnosti o tem bi morali govoriti. In danes govorimo o tem, kaj lahko kot parlament v letalskem svežnju pričakujemo od Evropske komisije. Evropske letalske družbe morajo konkurirati na mednarodni ravni, konkurenca je zelo velika in uh, včasih so druge letalske družbe družbe, ki uživajo podporo držav in gre za neke vrste oblike, obliko državne pomoči. To velja za zaliv ali za bližnji vzhod. Pri tem ne bi smeli eh, reagirati negativno. Mi bi morali prav tako pripraviti pametne strategije za to, da bi bili bolj konkurenčni. Želimo se zagotoviti sodelovanje na osnovi poštenosti in preglednosti. Čisto konkretno, želimo si, da bi spremenili direktivo 868 iz leta 2004. Opraviti moramo domačo nalogo doma, zato da bomo lahko dosegli cilje na ravni mednarodnih sporazumov. Kakšni so ti cilji? Socialne vidike ste omenjali, gospa komisarka, potrebujemo dobro motivirane in izobražene delavce, vendar vse preveč je prekernih oblik dela, torej plačilo za posamezni let ali pogodbe brez urne postavke. Te zadeve je treba izboljšati in v zvezi s tem predlagam, da najprej pometemo pred svojim pragom, potem pa poskusimo na mednarodni ravni dvigniti tudi druge. Hvala, gospa Foster. Izvolite dve minuti. V imenu skupine EKR. Ja, seveda, hvala. Hvala lepa gospod predsedajoči, gospod poročevalec, hvala za vaše delo. E, posvetila se bom vsebini. Seveda. Poskusil je pridobiti podporo po vsem političnem spektru. Strinjamo se z velikim delom vsebine, vendar treh področji ne moremo sprejeti. Prvič, sedmi odstavek in omenjanje konkurence. Po mojem mnenju ni naloga EU-ja določati, kako letalski prevozniki v treh državah delujejo ali kje dobijo finance, če so v skladu z pogodbami, ki jih imajo sklenjene in v skladu z mednarodnimi obveznostmi, potem se mi ne moremo umešavati. Ta pristop bi prav gotovo resno ogrozil verodostojnost Evropske unije ali tudi naša podjetja. Drugič, sekcija o socialni agendi. Letalska industrija je sektor, ki raste. To je sektor, ki vabi zelo usposobljene in motivirane posameznike. In če želimo s tem nadaljevati, je treba trenutne oblike zaposlovanja ohraniti, vključno s kolektivnimi pogodbami. Vendar dodatni odstavki so preveč preskriptivni, spuščajo se v podrobnosti o pogodbah o delu, lokaciji delovnih mest in tako naprej. To je v pristojnosti nacionalnih oblasti. S tem se nismo ukvarjali v odboru TRAN. 23. odstavek. Tam je omenjena vloga EASE v IKAO. Seveda podpiram to, da se prizna vloga EASE kot agencije za varnost, vendar ne podpiramo enega evropskega glasu na tem področju. Po svetu se države povezujejo z IKAO v okviru Čekaške konvencije, zato ne podpiram odstranitev predstavnika vsake države članice iz tega. Na koncu še, gospod predsedujoči, zato smo uložili ločeno resolucijo EKR in skupne resolucije zaenkrat ne bomo mogli podpreti. Vseeno pa se lepo zahvaljujemo poročevalcu in veselimo se že vaših predlogov komisija. Hvala. Majsner za skupino Alde. Izvolite, gospod, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči hvala, gospa komisarka, za vaše komentarje in za vtise iz eh, obiska zalivskih držav. Področje letalstva je zelo pomemben gospodarski dejavnik v Evropi. Sveda je zelo pomembno, da o tem govorimo, kaj ti od tega je odvisnih veliko delovnih mest. In zato moramo poskrbeti, da bo ta sektor ostal močan in zdrav. Gre za različne vidike, o katerih govorimo. Uvesti želimo naprimer več inovacij, to želimo omogočiti želimo zagotoviti nov zagon, novo energijo, nov, nove materijale. Pred eh, nekaj leti sem dobila predstavitev o tem, kako bo letalstvo potekalo v prihodnosti. Gorivo naj bi prihajalo iz Alk. Raziskave potrebujemo na tem področju torej. Potrebujemo letala, ki so tišja, potrebujemo tudi možnost za to, da bi lažje prešli skozi varnostni nadzor. Potrebujemo tudi globalne rešitve na področju trgovanja z izpusti. Seveda pa potrebujemo tudi rešitev za vprašanje konkurenčnosti. O tem se je že govorilo. Ne samo zalivske države, tudi nekatere druge države otežujejo konkurenco in konkurenčnost za naše družbe. Uredbo 868 naj bi preučili, to smo že slišali in eh, mislim, da bi morali razpravljati o nepoštenih pogojih in eh, morda proti temu ukrepati. To je treba preveriti. S tem se strinjam, vendar po drugi strani mislim, da moramo razmisliti tudi o naslednjem. Nimamo samo letalskih družb in letalskih linij, imamo tudi delovna mesta v industriji in na letališčih. Če bo komisija podala predlog, potem moramo biti previdni, da bomo imeli razumen in ravnotežen odgovor na to, kako lahko izboljšamo konkurenčnost v Evropi. Seveda je to mogoče storiti tudi z letalskimi sporozumi, o tem mm, govorimo v skupni resoluciji. In še nekaj točk, ki želim omeniti, pogoji dela so pomembni, potrebujemo atraktivno delovna mesta in eh, atraktivno izobraževanje in usposabljanje. Za potnike in za posadko moramo zagotoviti dobre varnostne pogoje. Zataliti, mora biti na voljo, zato da bomo vedno našli letala, če se bodo pojavile težave. Prav tako moramo poskrbeti za psihološko zdravje pilotov. Omenem pa potrebujemo tudi možnost, da zagotovimo, da bodo nove sisteme lahko uporabljale, uporabljale tudi mala letala. Potrebujemo enotno evropsko nebo, to je jasno, na tem želimo delati in upajmo, da nam bo to v prihodnosti uspelo. Hvala gospa Paloma López Bermejo za minuto in pol v imenu Gue Engel. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi omenila, na, omenila socialno tematiko v letalstvu. Potrošniki so tudi proizvajalci in eh, če bomo nižali njihove socialne ali delovne pogoje, potem to ni neka realna prednost. To pravim za na splošno in pa letalstvo je tisti sektor, ki ga najbolj prizadene socialni dumping. Situacija je tako resna, da to pliva tudi na eh, letalsko varnost. To je pokazala nedavna študija. Zato naprošam komisijo naj ne liberalizira letalskega sektorja in to na stroške delavcev. Eh, tako kot je to predvideno v dogovorih, kot, eh, torej sporazumih, kot je TISA ali pa predlogih za enotno nebo. Harmonizirati je treba eh, plačne pogoje, poskrbeti za varstvo delavcev, poskrbeti je treba za kakovostna delovna mesta v letalstvu. V tem smislu želim izraziti solidarnost z delavci Air France pri nedavnem konfliktu z vodstvom. Uh, Eh, treba je letalstvo postaviti v uh, službo javnosti. Videli smo, da so se v preteklih letih uh, na veliko privatizirale letalske infrastrukture, kajti kakor dokazuje primer AENE v Španiji, so to pravi škandali, gre za uh, javne dobrine, ki jih poklanjamo investitorjem in pa multinacionalkem. Letalstvo tudi bistveno prispeva k emisijam CO2 in eh, v luči v, um, podnebne konference v Parizu bi morali več pozornosti vzeti tudi temu vprašanju. Nome. Karima deli tri minute v imenu zelenih. To je pa rekordno dolgo. Izvolite. Madame la commissaire, cher collègue. Gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Letalstvo emitira največ topogrednih plinov na potnika in na preleten kilometr, je letalstvo trikrat bolj škodljivo za okolje kot eh, avto. Let, Paris, New York, povratni let, izpusti toliko CO2 -ja v zrak kot eh, en človek za celo sezonsko ogrevanje. Pa vendar, takšen pravos ni obdavčen. Ni trošarine oziroma davkov na kerozin in tudi ni eh, DDV-ja za čezmejne lete dejstvo je, da so letalski prevozniki šampioni davčnih daril. Kako to, da je ravno kerozin edino fosilno gorivo, ki ni obdavčeno? In kako to, da je cestni prevoz tako zelo obdavčen, letalski pa ne, oziroma čisto malo? Cene letalskih eh, kart so se vse čas zniževale, emisije pa so se potrojile, Eh, in verjetno se bodo še enkrat mm, potrojile, mi pa zasledujemo cilj dveh, odstotkov, eh, dveh eh, stopin otoplitve. Končno obdavčimo kerozin, tako kot druga goriva, in prenehajmo z minimalno stopnjo DDV-ja pri letalstvu. Drug izziv, ta je pa socialne narave. Letalstvo postaja ekonomska džungla, kjer je vse dovoljeno. Pogodbe e, ničelne ure. Potem eh, razno razne eh, firme, ki imajo zgolj nabiralniki in podobno. Gospa Bulc, zaupam vam, januarja oziroma junija ste nam dejali, da ne boste odvrnili pogleda od tega, tako da naredimo končno korak v eh, smeri odprave socialnega in finančnega dumpinga v letalstvu, kajti to gre vedno na račun zaposlenih. Prav tako končno uveljavimo resolucijo, ki jo nikoli nismo udejanili in prav tako naredimo konec podjetjem, kot so Ryanair, Norwegian Airlines in ostale, in jih prisilimo v spoštovanje zakonodaje. Ti predpisi nam morajo omogočiti tudi boj proti nelojalni konkurenci podjetij iz zaliva Katar, Saudska Arabija, eh, Združeni arabski emirati. Vsi te svojim podjetjem, letalskim podjetjem, dajo na desetine milijarde evrov pomoči zato da lahko prevzemajo letalski trg. Kako naj evropska podjetja temu sledijo? Potrebujemo novo, eh, novo orodje za boj proti državnim pomočem, ki izkrivljajo konkurenco. Tako da se soočamo s tremi izzivi, ko gre za letalstvo. Podnebje, sociala in pa mednarodno okolje. Že danes se moramo lotiti teh izzivov. Resolucija ELS na to sploh ne odgovarja. Resolucija zelenih pa ponuja konkretne rešitve, kajti brez tega bo naš planet, naši zaposleni in naši potrošniki, vsi ti bodo tisti, ki bodo plačali ceno tega. Hvala lepa. Hvala, gospa Deli. Gospa Ajuto, vi pa dobite samo minuto. Torej, v imenu skupine EFDD. Spoštovani kolegi, najboljše. Evropsko podjetje v zadnjih petih letih po podatkih Skytrax ni iz države članice, ampak je to Turkish Airlines. Dejstvo je, da se svet spremenja in eh, promet se vedno bolj usmerja na bližnji vzhod in eh, daljni vzhod. Če pogledamo največja podjetja po številu kupljenih potnikov, so to Emirates, Qatar Airways, Etihad in Turkish Airlines. Zato je nujno, da se soočimo z dejstvom, da evropske politike tu niso uspešne in eh, med drugim eh, ugotavljamo tudi vse bolj masovno kapitalsko prisotnost eh, tretjih držav v naši panogi. Spomnim se, da je večinski delež Alitalije bil prodan Alit Etihadu. Prav tako so to na nek način poskušali prodati kot velik uspeh Rencijeve vlade. Ampak kakšen je rezultat? Gre za neuspešno industrijo, ki ni konkurenčna, Eh, ki se mora ukvarjati samo z razno razmeri tokovi, hubi in lokalno povezljivostjo. Kaj torej zahtevamo od komisije, da obrne to tendenco iz preteklih let in da da nov zagon evropski industriji, ter jo zaščiti in zavaruje pred tujimi podjetji ali pa da preprosto opazujemo neizogiben zaton. Hvala lepa v imenu skupine ENF, gospa Arnautu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Uvodoma naj povem, da sem eh, sicer naklonjena evropskemu enotnemu nebu, ampak vendarle z izgovorom poenostavitve evropskega civilnega letalstva ustvarjamo eh, zgolj tovarno plina, ki bo nek gigant, ki ne bo nikakor ne fleksibilen za to se mi zdi zanimivo to, kar predlaga komisija in sicer z več vidikov. Najprej, kar zadeva eh, varnost, seveda smo vedno naklonjeni krepitvi varnosti, ne glede na področje. Eh, sama narava civilnega letalstva, ki ga dobro poznam, saj sem 35 let delala pri Air Franceu, zahteva, da se varnostne ukrepe maksimira. Skrajni čas je namreč, da civilne oblasti, eh, končno sprejmejo tudi ukrepe, kar zadeva spremljanje zdravstvenega stanja kabinskega osebja. To govorim tudi po drami eh, podjetja German Wings. Pomembno je, da se zavedamo, da ne moramo ostati križem rok in gledati, kako naše eh, nacionalni letalski prevozniki tonejo. Seveda je treba storiti eh, veliko in veliko morajo storiti tudi prav vsi, tudi eh, zaposleni, ampak naša podjetja ne bodo preživela, če ne bodo končno imele enakih eh, pogojev kot eh, konkurenti iz zaliva in Turčije, ki so deležne in eh, ogromno pomoči eh, strani eh, svojih eh, vlad, praktično za stom gorivo, nobenih eh, socialnih eh, dajatov in tako naprej. To pa so dajatve, ki jih evropska podjetja še kako plačujejo in ne morem jih nadomestiti z nikakršno pomočjo, kajti komisija to prepoveduje ravno v imenu ta iste konkurence. Žal, kolegice in kolegi, te logiki ne sledite popolnoma, kajti dejstvo je, da bomo na ta način samo še povečali velike omejitve, s katerimi se soočajo naša podjetja, kajti jasno je, da se bodo tudi cene potem povečale eh, s to ali ono novo takso. Hvala lepa. V imenu nepovezanih eh, poslancev, gospod Epitidejo, se ena minuta. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Letalski prevoz. ima vse pogoje za to, da bi se lahko razvil v gonilo razvoja v Evropi. Vendar, zato je treba spremeniti strategije v Evropski uniji, zato da bomo res kos izzivom sedanjosti in prihodnosti. Letalski sektor mora postati konkurenčen, zato da se bo lahko mm, uprl pritiskom letalskih družb iz drugih držav. Pomemben korak v to smer je, odprava izkrivljanja konkurence, zagotoviti je treba varnost letal in na koncu moramo poskrbeti tudi za to, da bodo uporabljene visokokakovostne tehnologije, ki ščitijo oko, okolje. Imeti moramo visokokakovostna delovna mesta in tudi letalske družbe morajo imeti možnost vključevati nove dosežke na področju tehnologije, seveda pa je treba upoštevati tudi razvoj zakonodaje. Hvala. Gospod Vim van de Kamp, izvolite. Dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti kolegi Marijanu Marijan, Marinesku, pa tudi Gezine Majster in gospodu Ertugu hvala za to, da smo kot parlament pripravili jasno resolucijo na področju letalskega prevoza. In še nekaj želim povedati, gospod predsedajoči. Pričakovanja ELS so visoka, kajti 2. decembra želimo dobiti inovativen in konkurenčen predlog. Res nas zanima, kakšne načrte ima komisarka Bulčeva. Gre za štiri točke. Prvič, konkurenčnost in javni razpisi. Evropska letalska industrija je premajhna. Konkurirati moramo biti sposobni tudi na globalni ravni, vendar to mora biti osnovano na neki realni osnovi. V nekaterih državah naprimer na Daljnem vzhodu, že lahko vidimo razvoj dogodkov, ki to postavlja pod vprašaj. Druga točka - inovacije. Evropska letalska industrija, pa tudi razvoj na področju brezpilotnih zrakoplovov, satelitov in tako naprej, vse to ima velik pomen za evropsko industrijo. To moramo negovati in razvijati. Tretjič, gospod predsedujoči, to je namenjeno tudi Gospodu Ertugu, socialna agenda. Na področju letalstva je konkurenca robustna, upoštevati pa treba tudi socialo, seveda varnost. Videli smo, kaj se je zgodilo v Egiptu, tam je šlo za drug vidik varnosti, ampak vseeno. Zračni promet je res velik izziv za nas in na to moramo biti pozorni. Hvala, gospa Ajala Sender, za minuto. Izvolite. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Naprošam vas, da ko boste pripravljali letalski svežen, da pomislite na um, tisoče letalskih potnikov, ki potujejo po evropskem letalskem prostoru. Oni so upravičeni do varnosti, udobnosti in do teh, da jih ubranimo pred eh, letalskimi družbami, ki šikanirajo svoje potnike. Prav tako pa morate razmišljati o tisočih delavc in del, delavcev in delavk, ki pod pritiski konkurenčnosti eh, morajo delati pod slabimi pogoji, recimo pilote, ki ne dobivajo ustreznega plačila, ampak nimajo, drugega, nimajo druge izbire. Eh, prosim, da razmišljate o vsem tem, ko boste pripravljali letalski svežen in ne nazadnje o letalskih potnikih, ki morajo imeti možnost eh, dostopa do letalskih in regionalnih eh, letališč. Potrebujemo močno industrijo, ki bo ustvarjala dobiček, ki bo reciklirana in ki bo konkurenčna. Honorevole, porej. Hvala. Gospod Poreba, izvolite, minuta. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, letalski prevozniki se soočajo z velikimi izzivi, kar zadeva konkurenčnost tako uh, interno kot tudi na globalni ravni. To je predvsem eh, skupek eh, finančnih in drugih predpisov in omejitev, eh, tako kot sistem trgovanja z emisijami, ki bistveno eh, slabijo evropske letalske flote. In zato vas eh, osebno prosim, gospa komisarka, da decembrski predlog komisije okrepi konkurenčnost tega sektora in predstavlja dolgoročno strategijo za razvoj letalskega sektora. In v tem kontekstu bi rad podporil zelo pomembno ulogo regionalnih letališč, tako kot eh, v moji volilni enoti, v moji eh, regiji, kjer lahko z regionalnimi letališči naredimo veliko tudi v pomoč velikim letališčem, eh, tudi v moji državi in da jih razbremenimo. Tako da prosim, gospa komisarka, da ta predlog, na katerega čakamo, postane predlog, ki bo strateško prispeval k razvoju letalske panoge v Evropi. Hvala lepa, gospod Telička. Tudi vi dobite eno minuto. Bi pa poslanke in, poslan in poslance prosil, da niste prehitri pri svojim uh, eh, branju. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, všeč mi je, da vam je všeč naša resolucija. Zdi se, da gremo v isto smer. Gre za veliko prekrivanja. Resolucija je uravnotežena, ni popolna. Mislim pa, da smo dosegli cilje. Naj se odzovem na komentarje kolegic in kolegov nekatere letalske družbe so v težavah. In zdi se, da nekateri menijo, da tukaj ne gre za problem letalskih družb ali držav. Ne, zato je prav gotovo kriva Evropska unija. Res je, potrebujemo letalski svežen, govoriti bomo, mora, bomo morali o obremenitvah, imeti bomo morali skupni trg, govoriti bomo morali o enakih pogojih za to. Če prihaja do državne pomoči, bomo morali to obravnavati, komisija bo morala tukaj vložiti nekaj dela, vendar protekcionizem ni izhod. Mislim, da ne bi smeli početi tega. Gospa komisarka, reči moram, da smo tudi mi nemirni in nestrpni. Mi smo podali nekaj točk in, če jih bomo dobro razvili, bo to dobra osnova za naše sodelovanje. Tudi jaz se tega veselim. Načela pa bi morala voditi do resnega sodelovanja. Hvala. Gospod Huntis, za minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdaj čakamo na predloge komisije za letalski sektor in želimo si, da bi nehali z privatizacijo na področju letalstva. To se je zgodilo v Grčiji. Po vrčevanju in vrčevalnih ukrepih je postalo jasno, da je vlada prodala veliko regionalnih letališč, ki so bila zelo pomembna za turizem. To je zdaj v lasti letališča v Frankfurtu. To pa spada pod Lufthansa. Gre za gospodarski imperializem, gre za gospodarski poraz, za gospodarsko ponižanje Grčije. Pogodbe so zastavljene tako, da ima frankfursko letališče zdaj vedno več od tega kot drugi. 40 let smo že tukaj in ni mogoče dopustiti, da bodo oni vedno imeli prednost. Jutri bo stavka, splošna stavka v Grčiji in Grki bodo s tem poskušali doseči, da bi nehali popuščati pred takšnimi zahtevami. Hvala, gospod Piper. Eh, tu bi tudi rad pozdravil eh, javnost, ki ste, torej obiskovalce, zelo ste številni danes gre danes za zelo specializirano eh, razpravo med eh, komisijo in eh, poslanci, še posebej tudi iz specializiranih odborov. No, kasneje bo dvorana bistveno bolj polna, kaj ti danes glasujemo. Tako, gospod Piper, minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Evropski letalski sektor je pod pritiskom, gre za emisije za posebne izdatke, za pravico potnikov, za subvencionirano konkurenco in tako naprej. Posledice so dramatične. Letalske družbe so v zadnjih letih izgubile 20 tisoč delovnih mest. Zato letalske družbe in tudi sektor potrebujejo pomoč. Seveda sami morajo tudi skrbeti za to, potrebne so inovacije, reforme. To so boleči procesi, ampak tudi Evropa mora okvirne pogoje izboljšati. Komisija, gospod Bulc, mora resno vzeti pravo konkurenčnosti in pri nelojalni konkurenci je treba poseči. Ne samo neke napovedi, sporočila in tako naprej. Ne, zakonodaja, gospod komisarka, to je tisto, kar potrebujemo. Države članice morajo izboljšati učinkovitost okvirja enotno evropsko nebo je nekaj, kar potrebujemo. Gospod, gospod predsedujoči, tudi Evropski parlament mora razmisliti o tem, ali ne bi nehali s temi obremenitvami na področju emisij in tako naprej? Zakaj ne bi prispevali nečesa, kar bi koristilo na področju konkurenčnosti? Danes bomo naredili prvi korak, kajti predlog resolucije vključuje veliko pozitivnih elementov na področju spodbujanja tehnike, poštene konkurenčnosti in bolj konkurenčnih letališč. To so dobre naloge za komisijo in veselimo se že naslednjih korakov, ki jih boste pripravili. Hvala. Onorevole Veli, per un minuto. Gospod Ujeji za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad pozdravil komisarko Bulc. Jasno je, da moramo na tem področju sodelovati z roko v roki. Sam sem eden od zastopnikov turizma v eh, tem parlamentu, to je moje strokovno področje in govorim v imenu desetih milijonov delavcev in zaposlenih, in 2 milijonov podjetij v tem sektorju. Turizem, eh, letalske družbe, hoteli in drugi, vsi različni deležniki pravijo, da je Evropa prva destinacija, destinacija na svetu. Ampak to se lahko v prihodnosti spremeni. Dve oviri obstajata. Najprej vizumski sistem, kmalo bomo govorili o novem uh, sistemu brez uh, vizumov. In druga težava, drugi izziv so vse ovire, ki uh, onemogočajo prihod na deset tisoče Kitajcev v Evropo. Tukaj imamo veliko drevnih mest, zato potrebujemo nova pravila. Najlepša hvala, gospod Vandalen, za eno minuto. Najlepša hvala. Poskušati moramo biti kredibilni. Evropska komisija pripravlja ta letalski svežen in eh, sedaj eh, se o tem pogovarjamo tudi mi. Upamo, da bomo eh, dobili enake pogoje za vse letalske svežen družbe, da bomo rešili vprašanje Bližnjega vzhoda, eh, da bomo rešili vprašanje eh, prtljage, naprimer v primeru letališč, kot je Šarmel Šeri. Eh, boriti se moramo proti dumpingu. Najlepša hvala, gospod Rike, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice, ta predlog resolucije, ki jo bomo sprejeli, kaže, kako pomemben je ta sektor in eh, kako pomemben je za ta parlament. Imamo uh, vprašanja, kot so pravice uh, potnikov, naprimer, težava je ta, da uh, svet onemogoča napredek zaradi eh, svoje politike. Vprašanje je, če bomo lahko z novim svežnjem naredili kolak naprej v državah članicah. Drugo vprašanje je, kaj se dogaja sedaj eh, z Agencijo za letalsko varnost, glede na to, da dobiva nove pristojnosti, obenem pa predlagamo zmanjšanje proračunskih in človeških virov. Industrija eh, raste na področju letalstva, to je za nas odlično. Poskrbeti moramo seveda tudi za raziskave in inovacije. Ta letalski svežen pa mora poskrbeti za dobro rast tudi v prihodnosti. Hvala. Gospode Grandes Pascual. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospe komisarki, za vašo prisotnost. Torej, glede te rezolucije in pa njegove, njene vsebine, naj povem, da ta sektor potrebuje nov impuls za večjo trajnost in pa konkurenčnost. To bo okrepilo letališča letalske družbe in pa celotno industrijo. Dejstvo, da to rezolucijo podpirajo tri največje skupine, kaže na to, kako pomembno je to za sektor pomembno se mi zdi tudi to, da se predvidi recepročnost tretjimi državami. Tu gre za sektor, ki zahteva zelo visoko usposobljenost in mislim, da ni eh, primerno, da eh, tu ne, ne primerno eh, predvidimo varnostne razloge. Torej, tih, teh ne smemo kompromitirati. Glede uh, točke uh, 28, glede Gibraltarja, uh, pa naj povem naslednje. Torej, za špansko delegacijo eh, je to ne sprejemljivo. Gre za vprašanje suverenosti, gospa komisarka. In glede tega nimajo evropske inštitucije nobene besede. To je vprašanje, ki se mora rešiti med Španijo in Veliko Britanijo oziroma Združenim kraljestvom. To Tu gre za zelo star eh, konflikt med dvema suverenima nacionalnima državama. La parola all'onorevole De Monte. Gospod De Monte. Signor Presidente, signora commissaria. Rite... Gospod predsedujoči, gospa komisarka, mislim, da je zelo pomembno, da razpravljamo o tem letalskem svežnju in da identificiramo izzive, s katerimi se sektor soča. Okrepiti moramo podjetja, eh, letalske družbe in letališča. Vedno več je letalskih povezav v Evropi, vedno več je eh, konkurence, zato mora svet narediti vse, da čim prej spreme te zakonodajne akte, še posebej kar se tiče eh, nepravične konkurence. Ta svežen bo pomemben za izvajanje enotnega evropskega. Eh, neba, tako da bomo lahko v najboljši možni meri uporabljali eh, zračni prostor. Pozitivni učinek eh, tega svežnja bomo čutili tudi v sektorju turizma, zato ker bo lažje načrtovati potovanja. Ampak liberalizacija ne sme posegati v varnost ali pa socialne standarde. Hvala. Naslednji je gospod Subotovski za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, število potnikov v letalskem sektorju rase. Zato smo lahko ponosni na naše letalstvo. Ampak ta oblika prometa ni zgolj pozitivna, ima tudi slabe plati. Evropska komisija ima prav, ko poskuša prilagoditi letalski sveže na prihodnost. Zavedati pa se moramo dejstva, da takšni sežni ne morejo uh, privesti do zaviranja v eh, samem sektorju. Ne smemo uh, ustvariti dodatnih bremen upravnih, administrativnih in finančnih za uh, akterje uh, na tem področju. Zagotoviti moramo varnost potnikov in pilotov uh, in drugega osebja, izogniti se moramo težavam v uh, vseh fazah. Inovacije so ključnega pomena za vzpostavitev učinkovitih eh, orodij za nadzor na področju letalstva. Še naprej moramo vlagati v infrastrukturo, morda bolj modro kot doslej. Ne gre zgolj za vložke v letališče, ampak tudi za povezave med letališči in mesti. Najti moramo tudi način, da se izognemo ne pravični konkurenci, ki ne spoštuje pravil eh, skupnega trga. Upam, da eh, predlogi komisije vključujejo odgovore na ta vprašanja. Gospa Bilbao Barandika. Hvala lepa, eh, gospa komisarka, gospod predsedujoči. Ta svežen Evropski uniji ponuja novo priložnost, da pokažemo, da lahko presežemo individualne interese posameznih držav in da lahko dejansko izkoristimo priložnost, ki jo predstavlja Evropska unija za naše državljane. Torej, To je res najboljši način, kako lahko zagotovimo eh, trajnost eh, in pa konkurenčnost naših letalskih eh, družb. Na ta način se lahko tudi prepreči nelojalno konkurenco tretjih držav in omogoči nam tudi, da se izognemo slabim praksam, ki obstajajo. Treba pa je znižati um, upravne stroške in zagotoviti uh, enoten, uh, poenoten uh, sistem, ki omogoča uh, naprimer potovanje z enotno uh, letalsko karto. Treba si je prizadevati za inovacije na vseh ravneh. Uh, zato da bomo lahko zagotovili končnemu uporabniku najboljšo eh, priložnost in najboljšo storitev. In od vas veliko pričakujemo, gospa komisarka. Gospa Vuka Čejska. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sektor letalstva v veliki meri prispeva k našemu gospodarskemu razvoju, ustvarja delovna mesta eh, in eh, prispeva k razvoju turizma. Prispeva tudi večjim stikom med ljudmi in eh, k mobilnosti in koheziji v Evropi. Ta sektor zagotavlja več kot 5 milijonov delovnih mest v Evropi. Prispevek tega sektorja v BDP je približno 365 milijard evrov oziroma milijonov evrov. Ta sektor je izjemno pomemben, ampak sooča se z določenimi izzivi. Ravno zato Eh, moramo ukrepati, zagotoviti moramo pošteno konkurenco, eh, dobre povezave, po drugi strani pa moramo zagotoviti varnost eh, potnikov. To je mogoče zgolj, če sam sektor še naprej razvijamo in poskrbimo tudi za pravice tako potnikov, kot tudi letalskih družb. Razmisliti moramo o evropskem letalskem prostoru, zračnem prostoru, zato ker trenutna pravila onemogočajo večjo eh, konkurenčnost tega sektorja. Upam, da bo komisija kmalo sprejela jasne ukrepe, zato da bi dosegli vse te cilje. Upam tudi, da bomo na mizo dobili dolgoročno učinkovito strategijo za celotni sektor. Hvala. La parola all'onorevole Sehnalova. Gospa Sehnalova. Najlepša hvala za besedo. Gospa komisarka, eh, kolegi in kolegice, tudi sama bi se rada dotaknila svežnja, ki je v pripravi. Vsi vemo, da je letalska industrija ena izmed najbolj liberalnih na svetu. Konkurence je veliko, ampak pri tem eh, ne sme priti do zmanjšanja socialnih standardov. Poglejmo si, naprimer, kaj se dogaja eh, osebi v letalskih družb, ki eh, včasih eh, dela pod čudnimi pogodbenimi pogoji. Ne smemo posegati v to, ker to lahko privede tudi do pomankljive varnosti. Varnost potnikov je bistvenega pomena za prihodnost letalskega sektorja. Hvala. Gospod Dalton. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Letalstvo je ključnega pomena za gospodarsko rast. Rainer in eh, EasyJet sta naredila več za gospodarski razvoj, kot pa eh, milijoni eh, pomoči za regionalni razvoj. Letalstvo je tudi globalen sektor. Podpirati moramo inovacije, podpirati moramo odprtost. Prizadevati si moramo za alternativna goriva, za nove sisteme izdajanja računov in tako naprej. Poskrbeti moramo za izvajanje enotnega evropskega uh, neba in eh, doseči moramo dogovore z različnimi partnerji. Spodbujati moramo tudi pomen regionalnih letališč, naprimer Birmingham v mojem volilnem okrožju. Letalstvo eh, ni brez davkov, kljub temu, da zeleni menijo drugače. V številnih državah je eh, davek 100 evrov, naprimer v Združenem kraljestvu, ali pa 42 evrov v Nemčiji. To je težavno za našo konkurenčnost. Biti moramo odprti, fleksibilni in inovativni. To je globalni prostor. Honorevole Van Milten. Gospod Van Miltenburg. Najlepša hvala. Dotaknil bi se rad točke, ki jo najdemo v resoluciji. Gre za pravice potnikov, gre za direktivo 261. Eh, prišlo je do blokade v svetu. Vemo, da imamo določene težave v Španiji in v Združenem kraljestvu, ampak ta občutljiva politična vprašanja so sedaj kriva za blokado v celotnem sektorju. Eh, letalske družbe in potniki si želijo jasnosti glede svojih pravic in eh, dožnosti. Evropska komisija razmišlja eh, o določenih smernicah, s katerimi bi ustrezno tolmačili obstoječa pravila. Ne vem, po mojem mnenju je bistvenega pomena, da pritisnemo na svet. Ne vem, če bo to dovolj. Eh, čim prej treba sprejeti nova pravila. Zgolj nova pravila bodo omogočila ustrezno mero varnosti in eh, gotovosti, jasnosti. Pri tem ustrajam. Pri tem ustrajam tudi vizavi naših kolegov v svetu. Evropi moramo dati to, kar od nas pričakuje. Gospod Bach. Äh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči in spoštovana komisarka. Najlepša hvala za vaša pojasnila, kar se tiče letalskega svežnja. Strinjam se z vami, da potrebuje letalske nujne impulze za to, da tako letališča kot eh, celi sektor spodbudimo in da izboljšamo njihov položaj. Prav zato pa potrebujemo dolgoročno strategijo, kot ste tudi sami povedali. Tukaj je veliko delovnih mest in eh, milijoni delavcev nas prosijo, da seveda upoštevamo gospodarske pogoje, ki so tukaj na, ki so trenutno aktualni, ampak vseeno ne smemo pozabiti na socialno dimenzijo. Namreč delovni pogoji imajo neposredne, neposredni učinek na varnost. Glavna prioriteta je eh, tukaj varnost in navedli ste že, kaj so pogoji. Potrebujemo kvalificirane in motivirane delavce. Prav zato pa moramo v socialnem dialogu zabeležiti, kakšne delovne pogoje bomo omogočili tem ljudem. Potrebujemo tudi boljšo izvajanje zakonodaje za zaposlene v tem sektorju. Česa pa ne potrebujemo, pa so netipična delovna razmerja v eh, zelo nizkocenovnih prevoznikih in prekarne razmere zaposlenih. Hvala. La parola all'onorevole Nilsson. Gospod Nilsson. Tack så mycket, herr ordförande, eh, fru kommissionär. Jag ser verkligen fram emot eh, det här. Najlepša hvala. Vsekakor se veselim vašega predloga, ki ga boste objavili v decembra. V zadnjih letih smo namreč videli, kako trg dela v letalskem sektorju uh, se spreminja v nekakšen divji zahod. Namreč varnostno osebje je pod velikim pritiskom, njihove plače se manjšajo in tako naprej. To pa ogroža varnost potnikov in prav zato moramo nujno okrepati in to za zakonodajnim predlogom. Pomembno je, da Evropa na tem področju boljše sodeluje. Ne moramo namreč dovoliti, da bi te, ta varnostna vprašanja nekako pozabili med tem, ko se nacionalne varnostne agencije pogovarjajo med seboj. Ne, okrepiti moramo varnost v letalskem sektorju. Če obstaja področje, kjer res potrebujemo enotno uh, sodelovanje vseh držav članic, je to letalska varnost. Torej, obstaja neposredna po povezava med slabimi delovnimi pogoji in slabšo varnostjo v letalskem prometu, zato moramo to obravnavati skupaj. Gospod Koh. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana gospa komisarka, za začetek bi rad povedal, da se veselim, da govorimo o celotnem zakonodajnem svežnju. Namreč samo z koherentno zakonodajo bomo lahko uspešni, ne pa z posameznimi ukrepi, ki bi lahko bili drug drugemu nasprotujoči. Gre torej za dober koncept, kot ga nismo imeli že vse od zadnjega železniškega svežnja. Veselim se torej prihodnega letalskega svežnja. Po tem svežnju pa bi lahko pripravili tudi svežen za kopenski promet in morda še kasneje za pomorski promet. Odlično, to bi bilo idealno. Letalski promet je zelo globalni sektor in prav zato moramo poleg evropskih ukrepov, ukrepov ciljati tudi na vse na globalne, bolj obsežne ukrepe. Samo, če uredimo ta kaos v, vsem, v tem sektorju, bo letalski pr promet postal tudi bolj varen. Tukaj je pomemben tudi eh, sporazum TTIP in pogajanje v okviru njega. Veselim se, da bomo v okviru naše resolucije uspodbujali konkurenčnost. Namreč evropski letalski prevozniki trpijo zaradi konkurence prevoznikov, ki prihajajo iz zalivskih držav. V letalskem prometu se cene nižajo in nižajo, tega pa ne upoštevamo. Prav zato upam, da se bo komisija dejansko uh, seznanila s tem in da bo pripravila primerne ukrepe na tem področju. Pa še prošnja za države članice. Evropska unija lahko postane dober pogajalski partner, Samo v primeru, če bomo enotno nastopili znotraj Evrope in če bomo ustvarili enotno evropsko nebo. La parola onorevole Simon. Gospod Simon. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, težava v letalskem sektorju je že dolga leta ta, da ta sektor obravnavamo kot sektor sprašujemo vprašanja v zvezi s sektorjem, namesto da bi zastavljali vprašanja v zvezi s tem, kako je ta sektor vključen v gospodarstvo in v družbo v celoti. Zato pridemo v čudne situacije, naprimer v Združenem kraljestvu, ko eh, revidiramo eh, letalski sektor, na to pa se odločimo, da bomo zgradili še eno letališče v Londonu, namesto da bi krepili regionalne letališče, naprimer tisto v Birminghamu ki prinaša veliko denarja, eh, skoraj dve milijardi v eh, nacionalno gospodarstvo. Ko razmišljamo o strateškem pomenu naših letališč, moramo razmišljati tudi o eh, delovnih pogojih ljudi, ki tam delajo. Nočemo takšnih ničelnih pogodb, glede na to, kako pomembna so ta delovna mesta. Grazie. La parola all'onorevole Mont. Najlepša hvala, gospa Monteiro de Aguiar. Obrigada, senior eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Izivi letalstva v Evropi so veliki. Govorimo o letalskih družbah, o aeronautiki, eh, o tej industriji sami, pa tudi o letališčih letališča se soočajo z vedno večjo konkurenco. Včasih je ta nepravična in prihaja iz tretjih držav. Povezanost evropskih letališč je manjša kot v preteklosti, eh, v nasprotju s tem, kar se dogaja v tretjih državah. Zaradi vseh teh sprememb in zaradi sprememb povezav so v težavah še posebej regionalna letališča. Želela sem izkoristiti to priložnost, gospa komisarka, in izpostaviti eh, pomen tega elementa. Evropska komisija mora vključiti v svežen tudi strategijo za regionalna letališča. Upoštevati je treba tudi pravila, ki se nanašajo na državne subvencije. Regionalne letališča morajo biti del rešitve, ki jo ponudimo. Povezati jih moramo s centralnimi vozlišči in tukaj potrebujemo jasno vizijo, gospa komisarka ta regionalna letališča povezujejo ljudi, kraje, blago in storitve. Gre za infrastrukturo, gre za promet in to so tudi vstopne točke za turizem, za turiste. In to je izjemno pomemben sektor za regionalna gospodarstva. Letališča so bistvenega pomena za uh, ekonomsko situacijo uh, in uh, socialne situacije v obme, o obstranskih regijah, naprimer na Madeiri. E- Hvala lepa. Torej, vemo, da se letalski sektor sooča s celo vrsto različnih eh, sprememb in izzivov in zato je Evropska komisija pripravila tu zelo ambiciozen eh, svežen, ki zagotavlja konkurenčnost in trajnost treba pa je spregovoriti tudi o podnebju. Eh, vemo, da je sektor eh, prometa eh, eden izmed največjih onesnaževalcev in zato je tudi Agencija za letalsko varnost povabljena, da prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov. To je predvideno tudi v eh, protokolih iz eh, Kjota, torej, da se pač določene substance nadomestijo, da se zlasti kerozen nadomesti z uh, snovmi, ki manj onesnažujejo in tako dalje. Ampak uh, komisija je veliko delala tudi na vprašanju konkurenčnosti sektorja in pa na uh, ukrepih, ki bodo zagotavljali eh, bolj eh, trajnostni vidik teh, tega sektorja in treba je zagotoviti tudi, da bodo naša letališča lahko konkurenčna. Gospa Flašikova Benova. Leteckí priemysel je významným zamestnávateľom s dôležitým... Najlepša hvala. Ja, ta sektor je zelo pomemben in eh, zagotavlja veliko delovnih mest v našem gospodarstvu. Vsako leto imamo v eh, Evropski uniji približno 10 milijonov letov, kar pol milijona ljudi je zaposlenih tukaj in prav zato je tako pomembno, da vzdržujemo ta sektor. Naš cilj tukaj je, da torej stabiliziramo letalski promet Za liberalizacijo trga pa je pomembno, da zagotavljamo kakovostne storitve in skrbimo za pravice potnikov. Tukaj so pomembne tudi očkodnine za potnike v primeru težav. Nova pravila naj bi zagotovila tudi večjo varnost za potnike v letalskem prometu, ampak tukaj ne smemo dovoliti, da privede do situacije, ko bi nadlegovali potnike na letališču. Namreč pravice potnikov na letališčih so trenutno že kar dobre, ne smemo pretiravati. Jongerjuš. Hvala lepa. Gospod Jongerjuš. Ja, danki voorzitter, mevrouw de commissaris. Afgelopen mei ble... Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, eh, študija Univerze v Gentu je pokazala, da polovico letal letalskih eh, družb, letalske družbe iz Bakuja, naprimer. Polovica teh eh, letal eh, vozijo zelo mladi piloti, ki imajo pogodbe, ki so naprimer pogodbe z nič urami in tako dalje. Torej, to so prakse, ki so vedno pogostejše, ki predstavljajo uh, Eh, zelo veliko eh, tveganje, zelo prekerne situacije eh, za delavce in predstavljajo tudi nelojalno konkurenco. Kaj nameravate storiti, gospa komisarka, v izogib tem resnično nespremljivim praksam? Razumem, da ne morete te težave rešiti sama. Ampak, gospa Bulc, kaj nameravate storiti za to, da se bomo temu izognili v uh, prihodnosti? Ali boste, naprimer, predvideli uh, prepoved pristanku, če ti uh, pogoji ne bodo spoštovani? Gospa Mudi. Hvala lepa. Torej, svežen eh, za letalstvo, za prihodnost je odlična priložnost, eh, da se eh, predvidi spremembe za Agencijo za letalsko varnost. Torej, sektor proizvodnje na področju letalstva je ključnega pomena za industrijo v Evropski uniji, pa tudi za inovacije zlasti na področju kompozitov. V moji regiji Airbus, naprimer, zagotavlja zaposlitev 4000 tisoč ljudem neposredno in še tisoč dodatnih delovnih mest eh, omogoča eh, ki so povezana s tem. Ampak eh, zaradi zamud EASE eh, e pa eh, prihaja do zelo veliko stroškov in zato potrebujemo tu revizijo sedanjega režima, zato da bomo še naprej konkurenčni. In naj povem kot članica odbora za nadzor proračuna, da to ne nujno predstavlja dodatna sredstva. Uh, dodatno finančno bremo za Evropsko unijo. Lahko to storimo na ta način, da bomo zagotovili najvišjo možno eh, eh, raven varnosti in konkurenčnosti za letalsko industrijo. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z postopkom CatchDI. Gospod Kuner. Gospa Kuner, se upravičujem. Uh, Eh, hvala lepa gospod eh, predsedujoči gospa komisarka bulc. Torej, eh, hvala za ta svežen. Letalstvo je bilo eh, zelo pomembno za Evropo in eh, konkurenčnost tu je zelo pomembna, tako za industrijo kot za zaposlovanje. Nekatere letalske družbe se zelo dobro obnesejo, druge manj in nekatere nove letalske družbe, naprimer, so zelo veliko pripomogle k razvoju določenih regij. Omenjena sta bila EasyJet in Ryanair, naprimer, ampak naj povem, da imamo celo vrsto vprašanj, ki jih je treba še eh, opredeliti in sicer gre za eh, pravice potnikov, za eh, skupno evropsko nebo in za tako imenovane slote. Se pravi, mm, To ostaja še odprto. Vemo tudi, da se je treba ukvarjati z konkurenco iz tretjih držav, naprimer zalivske države so bile omenjene. Prav tako imamo tudi situacijo, kjer eh, je treba zagotoviti, eh, da bomo imeli eh, dobre sporazume s temi letalskimi družbami, te naši potniki, naši evropski državljani uporabljajo, torej smo v globalnem gospodarstvu in ne moremo se enostavno zapreti v trdnjavo Evropo. In tega se najbolj veselimo, kajti želimo, da bo to zlasti služilo našim potrošnikom in tistim, ki na globalni ravni poslujejo. Gospod Marijas. Hvala lepa za besedo. Torej, letalska industrija je eden izmed najpomembnejših sektorjev v Evropski uniji za rast in zaposlovanje. In to je tudi zelo eh, tesno povezano s sektorjem eh, prometa v Evropi. To predstavlja eh, promet v obsegu 2 milijard evrov in zelo veliko število delovnih mest v Grčiji nam je bil usiljen memorandum, kar sedaj vodi v situacijo, kjer Fraport, to je nemško podjetje, sedaj upravlja z določenim številom eh, grških letališč. Torej, tu gre za eno podjetje, ki ima zelo veliko težo in ki eh, krši pravila Evropske unije ki upravlja z velikim številom letališč v Grši in krši pravila v zvezi z državnimi um, pomočmi. Torej, grška letališča so v rokah eh, nemškega podjetja in eh, grški turizem je sedaj eh, vir dohodkov za nemško ljudstvo, kar pa ne služi Grkom, seveda. Eh, zelo podpiram ta eh, letalski svežen, kajti to bo omogočilo konkurenčnost eh, in pa trajnost naše industrije, okrepilo bo torej celotno industrijo, pa tudi letalske družbe, zagotovilo boljše pogoje na globalni ravni in omogočilo dolgotrajno strategijo letalskega sektorja v Evropi. Komisija mora podpreti Eh, področja eh, digitalizacije, varnosti letališč, varnosti letalstva in tako dalje, moramo eh, podpreti vse globalne rešitve, rešitve, s katerimi se obravnava vprašanje emisij CO2 in naša evropska podjetja so, se soočajo z velikim konkurenčnim pritiskom in zato je treba eh, zagotoviti, da bo ta svežen vključeval tudi dolgotrajen strateški načrt Evropske unije eh, za najboljše izkoriščanje regionalnih eh, letališč v Evropski uniji. Suur tänu. Gospod Pajt. Komisjon otsustas laupäeval Hvala lepa. Evropska komisija se je v soboto odločila, da je naša letalska družba Estonian Airline eh, dobila eh, pomoč eh, estonske vlade in da mora to pomoč vrniti to je vodilo eh, v eh, stečaj eh, te letalske družbe. 160 ljudi je izgubilo službo in rečeno je bilo, da ta pomoč vlade posega v konkurenčnost, ampak kak, o kakšni konkurenci tu govorimo? Večina letalskih družb sploh ne želi leteti v Estonijo. Torej, uh naša letalska družba je tista, ki je te povezave omogočala. Sedaj je to uh, zelo otežkočeno in ne razumem, kako lahko to služi interesom Evropske unije. Nov svežen o letalstvu bi moral zagotoviti tudi eh, to, eh, da se upošteva, da konkurenčnost ne deluje na isti način v oddaljenih regijah eh, kot drugot in zato je treba tu zakonodajo prilagoditi, zato da bodo tudi majhne obrobne države lahko povezane s svetom. To je ključnega pomena za vse. Gospod Sakorafa. Gospa Sakorafa. Hvala lepa. Ne, vem, ne razumem, zakaj govorimo o e, konkurenčnosti evropskega letalskega sektorja, zakaj govorimo o, o, e, o e, varstvu potrošnikov, o socialni agendi, če to ne služi interesom državljanov. Ali morda gre tu za nek monopol, uh, Eh, ki je koristen samo, eh, če je javen in če je nemški. Torej, ko govorimo o konkurenčnosti letalskega sektorja, naj povem naslednje. V Grčiji imamo 14 uh, eh, letališč, ki so pod upravo nemškega podjetja in trojke. In uh, to je bilo narejeno samo za tista letališča, ki so bila eh, gospodarsko vzdržna. Sedaj ta letališča nimajo nobene perspektive rasti, tudi naša država nima nobene perspektive rasti, ker ni bilo nobenih naložb. Torej ta letališča smo žrtvovali na oltar politike memoranduma. In to so letališča, ki smo jih dobesedno podarili nemški vladi. In to je zelo prizadelo grško državo in to in tudi njene zaposlene. Gospa komisarka, ali tako Evropa razume razvoj? Grazie, no Hvala. Gospod Keli. Hvala lepa. Torej, zelo pozorno sem prisluhnil tej razpravi in eh, ob njej sem užival in veliko sem se tudi naučil. Torej, povel, eh, povedal bi naslednjo. Torej imamo tu prakse, s katerimi se je treba spopasti na lokalni ravni, zato ker potrebujemo pač enake pogoje. Eh, na to eh, oglikov odtis, prav tako je to nekaj, s čemer se je treba soočiti in tudi vprašanje zakonodajnih eh, orodij, ki jih imamo na voljo. In upam, da eh, bo do lahko tako letalstvo kot tudi pomorstvo vključeni v nek eh, globalni sporazum. Ryanair je bil omenjen, to je irska letalska družba, ki je zelo uspešna. Torej, njihov položaj na borzi se izboljšuje in eh, širijo se in eh, zelo veliko število dodatnih potnikov sedaj tudi imajo. To je bil cilj, ki so si ga zadali in ga tudi dosegli. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa komisarka Violeta Bulc. President, dear predsedujoči, spoštovani poslanci. To je bila res izredno zanimiva razprava in kaže na to, kako pomembna je ta tema. Ne glede na zelo pomembne izzive, sem prepričana, da se bomo na nje odzvali na najustrežnejši način in v rešitev vključili vse deležnike. Naj se hitro odzovem na vaše pripombe in vprašanja. Žal ne bom mogla odgovoriti na vsa vprašanja, kaj ti eh, nimam eh, dovolj časa. Lahko bi govorila veliko hitreje, ampak to bi prizadelo zlasti naše tolmače. Torej, prosim, če nam dodatna vprašanja posredujete eh, po elektronski pošti, če ne boste dobili odgovora na vaše vprašanje. Eh, Torej, najpomembnejše vprašanje, ki se najpogosteje pojavlja, so varovalke glede eh, poštene konkurence. Komisija si zelo prizadeva za pošteno konkurenco na področju letalstva in imamo nekaj orodij, s katerim lahko to dosežemo. In sicer gre za promocijo um, razumnih načel pri uh, dvostranskih uh, sporazumih uh, o uh, storitvah. Uh, enako velja tudi za. Um, evropsko raven in za eh, sporazume, eh, ki omogočajo tudi eh, razumna pogajanja s tretjimi državami in ki omogočajo tudi nacionalnim pristojnim organom da se zagotovi, da se eh, ta eh, zakonodaja tudi eh, zelo strogo upošteva in zato bomo poskrbeli. Na to vprašanje pomoči. Naj povem, da obstoj pomoči še ni dokazan in tudi, če se pomoči izkažajo za dejanske, je treba potem v drugi fazi ugotoviti, če imajo te pomoči negativen učinek ali ne. Ne pozabimo, da je eh, izguba konkurenčnosti letalske industrije v Evropi eh, posledica eh, fragmentacije mm, sistemov nadzora zračnega prostora v Evropi, pa tudi drugih dejavnikov. In komisija se bo na vse to odzvala tudi v svoji letalski strategiji. Na to so bila nekatera vprašanja postavljena v zvezi z uredbo 1868. Zaenkrat eh, Evropa eh, še ni podala nobenih nobene pritožbe, eh, čeprav je bilo predvsej ugovorov glede nepoštenih praks tretjih držav. Komisija sedaj pregleduje na interni ravni to uredbo 886 iz leta 2004 in lahko pričakujemo tudi um, uh, ustrezne rezultate v začetku 2016. Kar se tiče delovnih pogojev, na um, trgu letalstva uh, so pritiski zelo veliki in to ima lahko tudi socialne učinke. In komisija si prizadeva za to, da bi uh, Eh, se ustrezno odzvala na vse te izzive. Torej ta eh, načrt eh, za letalstvo mora biti koristen za vse in mora zagotoviti visoko kakovostna delovna mesta in tudi ustrezno socialno varnost. Najpomembnejše je, da se zagotovi zelo močan socialni dialog, in mislim, da smo vzpostavili zelo dobre pogoje za to na eh, konferenci o socialnih vprašanjih na področju prometa junija 2015. Na to eh, je bilo pogosto omenjeno tudi vprašanje eh, pogojev ehm, delovnih pogojev in zaposlitve, torej potrebujemo zelo dobro poznavanje trga, preden lahko ocenimo vse te netipične oblike zaposlitve. In komisija bo k malu eh, objavila študijo o delovnih pogojih eh, na področju letalstva in na letališčih. In Agencija za letalsko varnost eh, je tudi vzpostavila delovno skupino, ki ocenjuje vprašanje varnosti pri novih poslovnih modelih. Na to, kar se tiče usposabljanja in veščin, eh, torej prizadevamo si za najviše možne standarde. Vemo, da eh, nekatere veščine še niso ustrezno razvite in to bomo eh, naredili v prihodnosti. In usposabljanje je zelo pomembno in zato tudi ta virtualna akademija EASE e, je osnova za mm, prihodne eh, izobraževalne institucije na ravni Evropske unije. In tudi usposabljanje inšpektorjev je nekaj, kar eh, pročujemo. Kar se tiče okolja, Evropska unija je tu eh, vzpostavila zelo močna zakonodajna orodja, naprimer schemo za trgovanje z emisijami torej moramo eh, na ta način zagotoviti tudi eh, razvoj, ki bo neutralen z vidika karbonskega otisa. Na to vprašanje in izziv, ki ga predstavlja Gibraltar, to je bilo tudi omenjeno in na to bi se res rada odzvala. Torej, vprašanje Gibraltarja že nekaj let um, otežkoča in onemogoča delo treh eh, evropskih inštitucij in onemogoča izpolnjevanje zavez na tem področju. Zato pozivam obe strani, da najdeta pragmatično rešitev, konstruktiven pristop. Letalska strategija mora omogočiti tudi eh, politični, dati politično spodbudo za to, da bomo to lahko dosegli. Na to ste omenili tudi um, pravice potnikov in tudi to je del uh, tega uh, dela. In uh, na to, spoštovani parlament, uh, poslanci, torej do uh, decembra bo komisija pripravila svojo letalsko strategijo. Ampak to ne bo nekaj, kar bomo naredili z čarobno uh, paličico. Torej želimo močan. Uh, Eh, sektor letalstva, trg letalstva in zelo se veselim eh, tega tesnega sodelovanja eh, z vami in močno upam, da bomo resnično dosegli ta prodor in da bo evropsko letalstvo še naprej vodilno na evropskem in na globalnem trgu. Much, Komuniko, ja... Najlepša hvala, gospa komisarka. Prejel sem sedem osnutkov za predlog resolucije ob koncu te razprave. Razprava je zaključena, glasovali bomo jutri. Vse poslance spominjam na to, da bomo podelili nagrado Lux, ki jo uh, podeljuje Evropski parlament za filme. Izbrali smo tri najboljše filme, ki lahko promovirajo evropsko kinematografsko produkcijo. Izbrali smo Urok, Mustang in Mediteraneja. To so trije finalisti, ki, jih lahko, ki si jih lahko ogledate v vseh evropskih jezikih. Evropski poslanci bodo glasovali za to, kateri izmed teh filmov bo zmagal in dobil nagrado na koncu. Prosim vas torej, da si filme ogledate in da oddate svoj glas pred 23. novembrom. Zakaj? Zato, ker bomo 24. novembra podelili nagrado Lux za najboljši film. Vsi, ki ste trenutno v dvorani, vas prosim za eh, še malo pozornosti, namreč glede tega filma bo potekalo tudi glasovanje državljanov, namreč tudi državljani lahko podajo svoj, svoj glas glede najboljšega filma. Torej, poleg nagrade, ki jo podeljuje Evropski parlament, bo tudi nekakšna javnomnenska nagrada. Če želite glasovati, morate iti na spletno stran in izbrati svoj najljubši film. Mislim, da je to zelo dober način, kako vključiti naše državljane v promocijo evropske kinematografske produkcije. Torej še enkrat, poslanci morajo glasovati pred 23. novembrom in upam, da boste vsi dejansko glasovali. Namreč, kot je že na začetku povedal podpredsednik in eh, gospa Kosta je podala še nekaj dodatnih informacij, je zelo pomembno, da čim več poslancev glasuje pri izbiri najboljšega filma. Gre torej za filme Mediteranija, Mustang in Urok. Torej gre za Sredozemlje, Učna ura in Mustang, to so slovenski naslovi filmov. Glasovanje se bo začelo ob 17.00, torej takrat nadaljujemo.